k izjavi sveta in komisije na temo odnosov med Evropsko unijo in Švico. Poslance bi rad opozoril, da pri tej razpravi ne bomo imeli proste razprave in da tudi ne morete uporabljati postopka modrega kortona. Tako je odločila konferenca predsednikov. V imenu sveta bo najprej spregovoril gospod Korkules. Mr. President, honorable members. Gospod predsedojoči, spoštovani poslanci, 9. februarja je potekal referendum v Švici in rezultat tega referenduma je povzročil nastanek povsem eh, nove situacije. V eh, zadnjih 20 eh, letih je Švica potrdila sporazum o prostem pretoku oseb in eh, rezultat tega referenduma je v nasprotju z tem načelom. Švicarski državljani so se z majhno večino odločili, da bodo spremenili svojo ustavo in da eh, bodo v treh letih po referendumu ponovno uvedli kvote za izdajo dovoljen za delo in bivanje na ozemlju Švice in v te kvote bodo vključeni tudi državljani Evropske unije. Po Eh, pregledu oziroma po reviziji eh, bo to vplivalo na vse zaposlene, tudi na samostojne podjetnike. Novi člen eh, švicarske ustave pa tudi preprečuje sprejem novih sporazumov in od vlade zahteva nova pogajanja o že obstoječih sporazumih. To pomeni, da bodo morala biti sprejeta nova določila. Ta določila so v nasprotju z sporazumom med Švico in Evropsko unijo iz leta 2002 o prostem pretoku oseb. Da bi Švica lahko spoštovala nov člen svoje ustave, bo morala prositi za ponovna pogajanja o tem sporazumu, tako da bo lahko ponovno uvedla kvote. Za Evropsko unijo je prosti pretok oseb eden izmed eh, štirih temeljev notranjega trga te štiri svoboščine so med seboj tesno povezane. Švica je v preteklih letih izkazala zanimanje za sodelovanje na številnih področjih notranjega trga Evropske unije in želela je pogajanja tudi na drugih področjih. Glede na eh, ta rezultat referenduma, Švica ne more pričakovati, da bo Evropska unija eh, sprejela eh, ta izraz nezaupanja v prosti pretok oseb. Sporazum o prostem pretoku oseb pa je povezan tudi z klauzulo giljotine z šestimi drugimi eh, pomembnimi eh, področji, ki se eh, nanašajo na kmetijske izdelke, na javna naročila, na zračni promet, na železniški promet in tako naprej. Torej, če bo potrebno prekiniti sporazum o prostem pretoku oseb, potem uh, bodo eh, prekinjeni uh, tudi preostali sporazumi, ki so na to vezani. Prišlo bo namreč do omejitve prostega pretoka oseb. Poleg tega pa se tukaj pojavlja še dodatna težava protokol uh, o uh, prostem pretoku oseb tudi za državljane Hrvaške še ni bil podpisan in Švica ga uh, najbrž ne bo mogla podpisati glede na ezit referenduma. Če tudi še nismo prejeli nobenega uradnega obvestila v zvezi s tem strani švicarske vlade, uh, je slišati govorice, da do tega podpisa ne bo prišlo. Evropska unija ne more sprejeti diskriminacije med državami članicami in bo storila vse, kar je v njeni moči, da se tej situaciji izogne. Evropska unija je povezala udeležbo Švice v programu Erasmus in pa obzorje 2020 z, na prosti pretok oseb, oseb in pa na vključitev Hrvaške v ta sporazum. Glede na to, da protokol o vključitvi hrvaških državljanov v prosti pretok oseb še ni bil eh, podpisan, je komisija zaprosila za naslednji krok pogajanj. Evropska unija je od leta 2008 želela postaviti svoje odnose z Švico eh, na nove temelje več kot 20 eh, sporozumov smo eh, podpisali in eh, s tem smo nekako dosegli mejo in zato je bil potreben nov institucionalni okvir. 25. maja 2012 je Evropski parlament ta pristop podprl. Pozvali ste k ustrezni institucionalni rešitvi. Novembra 2013 je komisija eh, svetu dala osnutek pogajalskega mandata glede institucionalnega okvira za odnose med eh, Evropsko unijo in Švico. O eh, tem je bil sprejet dogovor na tehnični ravni. Svet ne ve, kako naj pravzaprav nadaljuje z izvajanjem tega mandata po švicarskem referendumu. Svet bo sledil uh, nadaljnemu razvoju dogodkov v Švici in pa um, prilagoditvi ustave rezultatu referenduma. Švica bo predstavila izvedbeni načrt uh, do junija in uh, bo do konca leta uh, podala tudi ustrezne predloge glede spremembe zakonodaje. Pregledati moramo te načrte in potem razmisliti o nadaljnih korakih na strani Evropske unije. Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanci, naj za konec povzamem. Če tudi razumemo odločitev, ki so jo sprejeli švicarski državljani, so naši odnosi z Švico na veliki preizkušnji zaradi eh, rezultata referenduma iz februarja, iz dne 9. februarja. Upam, da bo Švica še naprej spoštovala mednarodne zaveze v skladu z podpisanimi eh, sporazumi. Evropska unija pripisuje velik pomen tesnim in dobrim odnosom z Švico in eh, skuša najti tudi rešitev eh, za trenutno situacijo. To nam bo najbrž vzelo kar precej časa. Spoštovati moramo namreč lastna načela in ne moremo dovoljevati. Eh, načina proste izbire posameznih elementov pri eh, podpisu eh, sporazumov. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najlepša hvala, gospod Korkolas. Sedaj pa v imenu komisije, gospod Andar. Spoštovani predsedojoči, spoštovani poslanci, tudi sam bi rad eh, povedal nekaj besed o zadnjem razvoju, po eh, referendumu v Švici 9. februarja. Kot veste, sporazum o prostem eh, pretoku vseb eh, zagotavlja državljanom Evropske unije in njihovim družinskim članom, da se lahko v Švico preselijo, tam živijo in tam izvajo tudi gospodarsko dejavnost in sicer kot zaposleni ali pa kot samostojni podjetniki. 450 tisoč švicarskih državljanov pa živi in dela v Evropski uniji. 1,2 milijona državljanov Evropske unije živi v Švici in več kot 250 eh, tisoč eh, delavcev vsak dan eh, prihaja na delo v Švico iz obmejnih skupnosti. Švica je globoko eh, povezana z svojimi sosedami in eh, sicer kar zadeva infrastrukturo, kulturo in pa družinske vizi. Evropska unija in Švica imata številne bilateralne eh, sporazume, ki dajo Švici privilegiran dostop do notranjega trga. Vsi ti sporazumi so bili, povez, so bili podpisani na osnovi vzajemnega zaupanja. Referendum 9. februarja pa je situacijo spremenil. E, švicarska vlada je dejala, da potrebuje čas, da razmisli o tem, kako bodo izvedli e, zahteve, ki izhajajo iz rezultata tega referenduma. E, švicarski federalni svet se je odločil, da morajo ta določila izvesti v eh, treh letih. Torej, eh, trenutno nimamo eh, nobene neposredne krize. Pakta sun servanda, kot bi lahko rekli, sporazum je sporazum in ne moremo dovoliti selektivnega izbiranja komisija eh, je pripravljena poslušati oziroma prisluhniti švicarskim eh, predlogom, vendar pa teh eh, predlogov zaenkrat še nismo dobili. Žoga je sedaj v rokah švicarjev in prosti pretok oseb je ključnega pomena za Evropsko unijo. O tem se ne moremo pogajati ne vem, eh, kako bi lahko kvote eh, povezali z sporazumom o prostem eh, pretoku oseb, ki smo ga podpisali z Švico. Načelo prostega pretoka ni le ključni element notranjega trga, ki ga ne moremo ločiti od preostalih svoboščin, ampak je prosti pretok tudi v srčiki naših odnosov z Švico. Svežen je svežen ne moremo pričakovati, da bo volk cel in koza sita. Oziroma, da bo volk sit in koza cela. E, vendar pa e, iz e, tega rezultata švicarskega referenduma izhajajo tudi neposredne posledice. Glede na ustavne spremembe nas je Švicarski zvezdni svet obvestil, da še zmeraj razmišljajo o tem, ali bodo lahko podpisali protokol protokol o prostem pretoku oseb eh, tudi eh, z Hrvaško. Komisija je jasno povedala, da pričakujemo podpis tega protokola in da ne moremo sprejeti diskriminacije eh, posameznih držav članic na tem tako zelo pomembnem področju. Švicarska vlada je dejala, da bodo do začetka aprila podali svoje mnenje glede protokola. Te informacije potrebujemo čim prej, da bi se izognili diskriminaciji posameznih držav članic. So se v svetu odločili, da bodo pogajanja o švicarskem pristopu in udeležbi eh, v obzorju 2020 in Erasmusu eh, plus vezali na pogajanja o podpisu protokola glede na to, da ni mednarodnega sporazuma glede pristopa Švice k eh, strategiji obzorje 2020. Švicar, švica v tem programu ne sodeluje kot pridružena država. Švicarski raziskovalci bodo lahko sodelovali le, če bodo dobili finančno podporo za strani lastne vlade in jih bomo obravnavali kot eh, udeležence tretjih držav. Spoštujte svobodo naroda spoštujte svobodo švicarskega naroda, dovolj evropske eh, diktature, naj živi svoboda, naj živi liberalizem, svobodo narodom, dovolj je diktature. Kolega Borgesio, prosim, zapustite dvorano. Kolega Borgesio, prosim, da takoj zapustite pokrožno dvorano. Uh, Gospod predsedujoči, ne, ne, samo trenutek, kolega Borgesio, prosim vas, da takoj zapustite dvorano. Herr Kommissar Andor, fahren Sie bitte fort. Komisar Andor, prosim, nadaljujte. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, govoril sem o programu Erasmus, ki se nanaša na izobraževanje. Švicija je sedaj zapustila eh, oziroma um, sedaj več nima možnosti, da bi, udeležo, da bi se udeležila eh, postopka dodelitve štipendij za leto 2014. To pomeni, da leta 2014 Švica ne bo sodelovala v programu Erasmus. In eh, sodelovanje bo omejeno eh, na sodelovanje, ki ga imamo tudi z drugimi tretjimi državami. Tukaj ne gre za sankcije eh, na odločitev švicarskega volilnega telesa, ampak odločitev, ki je bila sprejeta, ima jasne posledice in nehče zaradi tega tudi ne mora biti presenečen. Niče se seveda tudi ne želi, da bi eh, prekinili eh, dialog z Švico. Konstruktivno bomo sodelovali in upamo, da bomo lahko našli rešitev. Vendar pa uh, moramo spoštovati nastale spremembe in pa možnost nepodpisa protokola v zvezi z Hrvaško. Ne moremo nadaljevati z običajnim sodelovanjem. Povsem jasen eh, želim biti in nihče ne želi prekiniti sporazuma o prostem pretoku oseb in pa eh, klauzule o giljotini, ki veže ta sporazum na svežen eh, sporazum o sprejetih leta 1999. Tudi tisti, ki so pobudo v Švici predlagali, si tega ne želijo upam, eh, da bo švicarska vlada storila vse, kar je v njeni moči, eh, da se izogne morebitni krizi in eh, naši odnosi za Švico so tako tesni in prijateljski, kot so bili pred 9. februarjem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Anders, sedaj pa gospa McGuinness. Hvala lepa gospod predsedujoči. V tej hiši ne postavljamo pod vprašaj eh, svobodne volje švicarskih državljanov in tudi ne postavljamo pod vprašaj pravice suverene države, da organizira to vrsten referendum. Vendar pa se pogovarjamo o eh, posledicah eh, rezultat rezultata tega referenduma. Rezultat je bil zelo tesen. 50,3 odstotkov eh, je eh, podprlo eh, uvedbo kvot, ampak vseeno rezultat je jasen. Kot je bilo že rečeno, se temeli našega sodelovanja s Švico nanašajo na sporazum v 70-ih letih o prosti trgovini leta 2002 eh, smo sprejeli sporazum o prostem pretoku oseb. Kot rada rečem, pravice so povezane eh, tudi z zavezami. Švicarski državljani mm, seveda so zelo natančno vedeli, kaj od njih pričakujemo, ko so podpisali ta sporazum. Zelo jasno smo povedali, kaj pričakujemo od švicarskih partnerjev. Ne moremo pa tolmačiti rezultata tega referenduma kot eh, željo, da želi Švica prekiniti eh, odnose z Evropsko unijo, kajti švicarski narod je glasoval le o enem elementu tesnega sodelovanja z Evropsko unijo. Gre za omejitev eh, dostopa do švicarskega trga za vse državljane tretjih držav in tudi za državljane Evropske unije. Vendar pa je to v nasprotju z načeli Evropske unije. Komisar je dejal in tudi številni drugi komisari so dejali, da ni mogoče sprejeti omejitvi prostega eh, pretoka oseb, hkrati pa pričakovati prosti protek pretok eh, storitev, eh, blaga in tako naprej. Torej, bodo posledica tega referenduma spremembe. V Švici vlada velika negotovost. Podjetja razmišljajo o prenosu sedeža eh, iz Švice zaradi te negotovosti. Švicarski partnerji bi radi sami odločali o tem, eh, komu bodo dali dostop do svojega trga in razpravljalo o kvotah, vendar pa tega selektivnega pristopa nažalost ne moremo sprejeti kvote so v popolnem nasprotju s tem, o čemer smo se dogovorili z našimi švicarski partnerji. Tri leta časa ima Švica, da izvede rezultat tega referenduma, vendar pa se je Švica eh, že odzvala s tem, ko je zavrnila podpis protokola o razširitvi sporazuma o prostem pretoku oseb tudi na državljane Hrvaške. In to nas je pripeljalo do tega, da smo dejali, da bomo prekinili pogovore o sodelovanju z Erasmus Eh, v okviru programa Erasmus Plus in pa obzorje 2020. To od nas pričakuje tudi hrvaški državljani. Mislim, da Švica ne želi prekiniti tesnih stikov z Evropsko unijo. V naslednjih treh letih si bomo morali temeljito ogledati posledice. Seveda se lahko o sporazumih ponovno pogajamo, vendar pa jih ne moremo temeljito spreminjati. In ne moremo se eh, sestati eh, in odgovoriti na zelo jasna in nespremenljiva stališča. Švicari so jasno izrazili svojo voljo, mi pa pričakujemo spoštovanje sporozumov. Seveda eh, spoštujemo izraz proste volje švicarskih državljanov, potrebujemo pa jasno stališče švicarske vlade. Najlepša hvala kolegica McGuinness, sedaj pa eh, kolega Svoboda za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. To odločitev moramo zagotovo eh, sprejeti in nima smisla, da se veselimo, tako kot se je kolega, ki eh, je prej stal tukaj spredaj, da eh, bodo evropski državljani izgubili delovna mesta. No, mogoče vam to ni mar, ampak eh, vseeno. Rad bi navedel uh, časopis iz Švice, ki je zapisal, da 9. februarja 2014 ni prišlo le do spremembe na področju priseljevanja, ampak da so bila pod vprašaj postavljena. Uh, da so bili pod eh, vprašaj postavljeni tudi odnosi med Evropsko unijo in Švico. In to tudi ni prva takšna odločitev. E, pomislimo e, samo na referendum o gradnji minaretov. Švicari morajo sami razmisliti o tem, e, kako želijo oblikovati nadaljne odnose z Evropsko unijo. Ali si še naprej želijo tesne odnose z Evropsko unijo ali ne. To je, kar potrebujemo od eh, švicarske vlade. Potrebujemo jasnost in prosti pretok oseb je eden izmed eh, temeljev sporazuma eh, z Švico. To ni zgolj postranski faktor, ki bi ga lahko enostavno zanemarili. In seveda tudi, to tudi ni uprič Švice, kajti številni švicari delajo v Evropski uniji. Ne moremo sprejeti ukinitve enega izmed eh, temeljnih elementov eh, sporazuma z Švico. Švicarski sindikati si eh, prizadevajo za uvedbo minimalne plače. Na evropski ravni govorimo o direktivi o napotitvi delavcev in tako naprej. V Švici zagotovo obstaja socialni dumping, evropski državljani so prihajali v Švico z previsokimi kvalifikacijami. vse to so zadeve, ki so nam vsem zelo dobro znane in na nje ne moremo enostavno pozabiti. Švica želi naša finančna sredstva, eh, želi tudi sredstva, ki prihajajo iz utaje davkov, ne želi pa sprejeti eh, naših eh, državljanov, ki želijo v Švici delati in tega nažalost ne moremo sprejeti. Najlepša hvala, kolega Svoboda, sedaj pa kolega Gallagher za dve minuti. Kot predsedujoči delegacije za odnose z Švico in v imenu skupine Alde. Moram povedati, da sem izjemno razočaran zaradi rezultata nedavnega referenduma. Seveda pa moramo rezultat sprejeti, eh, kajti gre za demokratično odločitev švicarskih državljanov. Sedaj se srečujemo z povsem drugačno problematiko, zelo zapleteno eh, problematiko. Kolega ki je plepolal z švicarsko zastavo v tej dvorani, eh, zagotovo ni nič kaj pripomogel k rešitvi eh, te velike težave. Več kot 60 odstotkov švicarskega izvoza prihaja v Evropsko unijo, tako da sta gospodarstvi Evropske unije in Švice tesno povezani. In njihova izmenjava z Nemčijo je višja kot eh, z ZDA. 80 tisoč delovnih mest eh, ne bo uvedenih v eh, Švici zaradi te odločitve na referendumu, tako eh, pravijo napovedi. Seveda se Evropska unija ne more odzvati z sankcijami, vendar pa moramo razmisliti o uh, spremembi naše strategije. Prosti pretok oseb je eden izmed temeljev, ki ga evropskim državljanom zagotavljajo pogodbe in zaradi tega prostega pretoka oseb ne moremo enostavno zanemariti. Udeležba v obzorju 2020 uh, je ravno tako postavljena pod vprašaj. Švica bo zdaj sodelovala kot vse druge tretje države, ki nimajo nobenega sporazuma o prostem pretoku oseb. Odnosi med Evropsko unijo in Švico so izjemno občutljivi. Potrebujemo sporazum, ki se bo soočil z različnimi vidiki sodelovanja med Evropsko unijo in Švico in zato je parlament zaprosil že leta 2010. V zaključek naj povem še naslednje. Pozivam države članice, da sprejmejo pogajalski mandat in predsedojoči je prekinil uh, govorca. Hvala lepa, gospod Gallagher, kolega Kombendit. Spoštovani kolegi, dober dan. Zadeve so razmeroma preprosti. Preproste. Švicari se eh, lahko svobodno odločajo vendar pa morajo sprejeti tudi odgovornost za svoje odločitve. Torej, kot sem dejal, mislim, da je vse jasno. Vsa pogajanja z Švico morajo biti prekinjena. Smo torej v situaciji, ki smo jo imeli pred podpisom sporazuma z Švico. Če Švica ne bo našla rešitve, Evropska unija ne more storiti ničesar. Švica mora najti rešitev. En teden eh, po izidu tega referenduma pa so vse ankete v Švici pokazale, da bi 60 odstotkov švicarjev to pobudo zavrnilo, če bi se zavedali posledic. Mi seveda moramo sprejeti izid referenduma v Švici. Švica je svobodna, samostojna, avtonomna in eh, mora tudi sama najti izhod iz te situacije. Tolmači žal ne slišimo glasov iz dvorane. Videli boste, da se bodo švicari vrnili na koleni, kaj ti potrebujejo nas, kaj ti 60 odstotkov švicarskega izvoza gre v Evropsko unijo kaj ti eh, blaginja švicarskega gospodarstva je odvisna od Evropske unije. In eh, nihče ne more najti rešitve za to, rešitve za to situacijo. Tudi Front National eh, tega eh, ne more trditi. Idioti ste, kajti ne razumete, kako zelo pomembna je Evropska unija. Evropska unija se ne sme ukloniti. Evropska unija ima podpisane sporazume. Švica te sporazume krši in Švica mora najti rešitev. In ne Evropa. Mi imamo dovolj časa. Švica pa uh, mora poskrbeti za to, da bo situacijo ponovno uredila. Tako je to. Hvala lepa. Kolege, kon... Gospod kolega Kombendit, eh, uporabili ste neparlamentarne izraze, rekli ste kreten, rekli ste idiot in to niso izrazi, ki naj bi jih uporabljali v parlamentu. Sedaj pa dobi besedo gospa kolegica Ford za minuto in pol. Svoboden pretok eh, oseb je pomemben no, načelo EU in sem vesela, da živim v delu Evrope, kamor radi, radi prihajajo ljudje in tudi radi živijo. Vendar moramo vedeti, da migracija lahko tudi izvaja pritisk na javne storitve in treba je jemati resno skrb lokalnih skupnosti. Seveda, migracija prinaša koristi in vsi imamo korist od izmenjave znanja in de deljanja tega znanja. Moramo prisluhniti obima stranima. Švica ni v EU in seveda imajo ljudje pravico, da nadzirajo svoje meje, vendar to je komplicirano in občutljivo področje in moramo ostati mirni in. Um, trizni, eh, premišljeni v odgovoru. Torej, Švica ni v EU, vendar eh, sodelujejo pri znanosti in tako naprej in tudi prispivajo denar. In raziskovalci in univerze sodelujo pri teh eh, skupnih raziskavah v EU in s tem poskušamo rešiti probleme za državljane v Evropi in po vsem svetu. In vsi imamo dobiček od znanja in inovacij ki nastajajo s tem sodelovanjem. In eh, vsak poskus sankcioniranja Švice z omejevanjem njihovega sodelovanja pri programih za raziskave in razvoj bi škodilo tudi EU. Evropa se spreminja, nekateri želijo tesnejšo integracijo, druge države pa ne. Če želimo, da vsi ostanejo na notranjem trgu, moramo dovoliti nekaterim državam, da. Uh, kljub temu ne sodelujejo pri nekaterih drugih delih. Eh, ta referendum moramo um, obravnavati zelo previdno in če bi se preostro uh, odzvali na to, bi to škodovalo. Hvala kolegica Ford. Sedaj pa dobi besedo gospod Trianta Filidis. Gospod predsedujoči, v Švici so sprejeli odločitev, ki se le malo razlikuje odločitev drugih držav, ki želijo prav tako omejiti priseljevanje delavcev. E, to gre predvsem na račun tujih delavcev. Po drugi strani pa seveda tudi potrebujemo tuje delavce za zagotovitev eh, gosp delovanja gospodarstva. Treba se je držati dogovorjenih sporazumov. Teže krize ne moremo eh, naprtiti samo uh, domačim in tujim delavcem. To poskušajo uh, fašistične organizacije, pa tudi Evropska unija, ki je prost pretok kapitala eh, želi uveljaviti na območju celotne EU in sicer na račun delavcev in delavk. Mnogo eh, je treba videti v povezavi z eh, fašizmom, z nacionalizmom. In tu je treba na stvari gledati drugače. Desno, eh, skrajna desnica ne more biti odgovor na to. Potrebujemo nove usmeritve za priseljevanje in predvsem tudi za delovno pravo. Hvala. Sedaj pa je na vrsti gospod Bidzoto, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. 9. februarja 2014 je švicarski narod odločal o lastni prihodnosti. Rekli so, Eh, omejimo prisedevanje. Evropa mora spoštovati to odločitev in je ne sme obsojati. To je bila svobodna odločitev. Če bi eh, tak referendum potekal v drugih državah članicah, kakšen bi bil rezultat? V Italiji imamo 3,5 milijona eh, brezposlenih, veliko je brezposlenih med mladih, veliko tudi revščine, 18 milijonov je na pragu revščine. Če bi tak referendum izvedli v Italiji, bi bil izjemen izid jasen, kaj ti italijani mislijo, da je treba delo zagotoviti najprej italijanom, da je treba pomoč zagotoviti najprej italijanom in ne prisiljencem, ne tistim, ki so prišli na zadnje, ne tistim, ki hočejo imeti vse brezplačno, ne da bi plačali kdajkoli samo en evro davkov. Uh, Ehm, ehm, mnogo ljudi se odpoveduje zdravljenju, zdravilom, ker nimajo denarja. Ehm, italijanski državljani, francozi, angliži in tako naprej ne prenašajo več arogance te Evrope, ki samo odpira vrata tujcem za naš trg. Dokler ni dela za naše državljane, dokler država ne zagotovi oskrbe za lastne državljane, morajo prisiljenci ostati zunaj. Obtožbe, komisije in lepe besede, tudi obtožbe rasizma in tako naprej, so napačen način soočanja s tem problemom. Evropa danes eh, dokazuje, da je nesposobna se lotiti tega vprašanja. Hvala, gospod Bicoto. Gospod kolega Kles, eno minuto. Kako obžalovanja vreden spektakl je ta razprava? To bi morali videti na televiziji, tako da bi boljivci videli. Uh, kakšen avtoritarni sistem tu vlada, kako, kakšen eh, eh, značaj ima ta Evropska unija, ki je tuj vsemu svetu in da ni sposobna ravnati z demokratično odločitvijo. Ne, gospod Kombendit, sploh nima smisla obsojati kogarkoli, temveč referendum o množičnem priseljevanju v Švici ima opraviti samo z dejstvom, da hočejo Švicari sami odločiti o tem, koga pustiti v državo in pod katerimi pogoji. Zdru drugimi besedami želijo biti gospodar v svoji hiši in to ni ima eh, nič skupnega s ksenofobijo, sovraštvom do tujcev. To je zdrava pamet, ki se spet uveljavlja. Imam pa tudi še slabo novico za vas. Če bi v Flandriji, na nizozemskem, v Franciji, v Nemčiji izvedli tak referendum, bi bil eh, rezultat čisto isti, ampak obračun bomo dobili potem 25. maja. Hvala, gospod kolega Klas. Torej, to so bili prijavljeni razpravljavci, sedaj pa v imenu komisije gospod komisar Andor. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, tako kot so mnogi poslanci povedali, je svoboden pretok delavcev in tudi eh, Eh, zagotovitev storitev, prostega pretoka storitev, to Švico vlada že dolgo, dva, od 2002. leta naprej in sicer v boje stransko korist. Odnosi Švico so dolgi, eh, tesni. Švica je v osrčju Evrope, deli z Evropsko unijo iste vrednote in se sooča z istimi izzivi, zato je prihodnosti države v Evropi. Od Švice bo sedaj odvisno, da Eh, se odzove na posledice tega referenduma, ampak prav gotovo bomo delali skupaj s švicarsko vlado, tako da bomo eh, odnose postavili na novo osnovo, ki bo spremljiva za obi strani. Hvala. Hvala, gospod komisar Andor. Sedaj pa za svet, eh, gospod Kurkulas. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Tako kot je prav kar povedal komisar imamo zelo dolge eh, odnose s Švico, zelo tesne in močne odnose s Švico in eh, Švica je eden glavnih trgovinskih partnerjev, eh, gospodarstva so tesno povezana. Vendar treba je ponoviti, da je prost pretok oseb eh, ena od štirih eh, glavnih svoboščin, to je temeljni kamen notranjega trga. Jasno mora biti vsem, da ni mogoče izbirati samo tistega, kar je nekomu všeč, kar zadeva svoboščine. To je treba obravnavati v svežnju in to velja za vse države članice in vse partnerje. V celoti spoštujemo odločitev švicarskega naroda, vendar Švica mora prav tako spoštovati obveznosti iz mednarodnih sporazumov. Gospod predsedujoči, želim opozoriti tudi na pomembno vprašanje, kjer eh, je svet zelo pozorn, kar zadeva napade in negativno poročanje v medijih o prostem pretoku osebe in, eh, oseb in sicer na osnovi izida referenduma v Švici. Posploševanja in zgodbe o turizmu, ki. Eh, izkorišča samo prednosti, to je zelo nevarno, predvsem za javno, za javno zaznavanje, predvsem tudi s pogledom na populizem, ki se vedno bolj širi, eh, populizem, ki dobiva tudi ksenofobične elemente. Eh, torej, politično zaznavanje je odvisno od izjav politikov in domneve morajo temeljiti na dejstvih in številkah in ne na nekih sumih. Hvala, gospod Kurkulas. S tem smo zakonč, eh, zaključili to razpravo o tej točki dnevnega reda. Gospod Golniš po členu 151. odstavku poslovnika dobi besedo. Gospod Golniš, vendar vas opozarjam na to, da ne smete govoriti o temi res.